oblasti so zahtevali odpravo imuniteto dveh poslancev v okviru dveh eh, kazenskih postopkov. Pristojne polske oblasti pa so zahtevali odpravo uh, imunitete gospode Skivica in Sestjevskega v okviru dveh kazenskih postopkov in uh, prošnje bomo posredovali pravnemu odboru v skladu s pravilnikom. Toliko o sporočilih.